haben heute Morgen zu Beginn eine. Danes eh, dopolne na začetku eh, imamo poročilo, eh, torej glasovanje o, o poro, poročilu. In sicer priznavali smo tudi čezmenih prostovoljnih dejavnosti v EU in sedaj bi dala besedo Marku. Beseda je tvoja. Ja, hvala Doris. Želel bi se tudi zahvaliti predstavnikom sekretarjata in vsem, ki so sodelovali z mano pri pripravi tega poročila s poročevalcem v senci, saj je to bilo res pravo timsko delo. Hvala lepa, torej lahko nadaljujemo z glasovanjem. Imate vsi svoje glasovalne kartice. 26. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani. Moramo preveriti, glasovanje se je začelo, glasovanje je končano. 11 proti 10, zavrnjeno 29, za proti vzdržani sprejet, 30 predlog za proti vzdržani sprejet, 31 za proti vzdržani sprejet, 32 za proti vzdržani zavrnjen, 33 za proti vzdržani zavrnjen, 34 za proti vzdržani zavrnjen, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, preverjamo začetek glasovanja konec glasovanja. 12 eh, proti 11, zavrnjen. 40 za, proti, zdržani, zavrnjen. 41 za, v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet preverjamo začetek glasovanja, konec glasovanja. 12 eh, za, 9 proti, sprejeta. 44 eh, za, proti, držani, zavrnjen. 45 za, proti, zdržani, sprejet. 46 uh, eh, je umaknjen. In sedaj 47. Prvi del za proti vzdržani sprejet, drugi del za proti vzdržani zavrnjen. 48. Za proti vzdržani sprejet. Ustni predlog 49. Za proti vzdržani sprejet. 51. Za proti vzdržani zavrnjen. 52. Za proti vzdržani sprejet proti, zdržani sprejet. 53 za, proti, zdržani sprejet. 54 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani sprejet. Drugi del za, proti, zdržani preverimo začetek glasovanja, konec glasovanja. 15 za, 8 proti, sprejet. Kompromis 1 za, proti, zdržani, sprejet. 55 za, proti, zdržani, sprejet. 57 za, proti, zdržani, zavrnjen. 58, 58 za, proti, zdržani vzdržani sprejet. 59 za, proti vzdržani zavrnjen. 60 za, proti vzdržani zavrnjen. 61 za, proti vzdržani sprejet. 62 za, proti vzdržani sprejet. 63 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 2 za vzdržani proti, vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, preverjamo. Začete glasovanja za 69, konec glasovanja. 12 za, 14 proti, zavrnjen, 70 za, proti, zažani, zavrnjen, 71 za, proti proti držani sprejet. 72 za proti držani sprejet. 74 za proti držani zavrnjen. 75 za proti držani sprejet. 76 v dveh delih, prvi del za proti držani sprejet. Drugi del za proti držani sprejet proti. Preverjamo začetek glasovanja, konec glasovanja. 14 proti 11, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, zdržani, sprejet. 80 za, proti, zdržani, sprejet. 81 za, proti, zdržani, zavrnjen. 82 za, proti, zdržani, zavrnjen. 83 za, proti, zdržani, sprejet. 84 za, proti, zdržani, sprejet vzdržani. E, torej, preverjamo začetek glasovanja, konec glasovanja. 16 proti, 10 za, zavrnjen, 85 za, proti, vzdržani, sprejet. 86 za, proti, vzdržani, sprejet. 87 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, A, tako, pardon, 88 za proti vzdržani sprejet, 89 v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejet, drugi del za proti vzdržani preverjamo, začite glasovanja, konec glasovanja, 14 za, 13 proti sprejet, kompromis 3, za, za, Marko si proti kompromisu. Malce me je kompromis tri, torej za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj smo pri 96, za, proti, vzdržani, sprejet. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprijet. 103 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, preverjamo začetek glasovanja. Kompromis 5. Konec glasovanja. 18 za, 9 proti, sprejet. 104 za, proti, torej za, sprejeto. 106 za, proti, zdržani, sprejet. 107 za, proti, zdržani, zavrnjen. Ustni predlog za, proti, zdržani, sprejet. 108 za, proti, zdržani, sprejet. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 110 za, proti, vzdržani, sprejet. 111 za, proti, vzdržani, sprejet. 112 za, proti, vzdržani, sprejet. 113 za, proti, vzdržani, sprejet. 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverjamo začetek glasovanja. Konec glasovanja. 9 za, 13 eh, proti, 5 vzdržanih, zavrnjen. Kompromis 6. Za, proti, vzdržani, sprijet. Predlog 8. Za, proti, vzdržani, sprijet. 9 za proti držani sprejet. 10 za proti držani zavrnjen. 11 za proti držani sprejet. 12 za proti držani sprejet. 13 za proti držani sprejet. 16 za proti držani sprejet. Še enkrat, 16 za, proti, zdržani, sprejet. 14. 14 za, proti, zdržani, preverjamo. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 16 proti 11 za zavrnjen, 15 za proti zdržani zavrnjen, 17 za proti zdržani zavrnjen, 18 za proti zdržani sprejet, 20 za proti zdržani še enkrat 20 za proti zdržani Vzdržani, preverjamo začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjem. Tako pač je. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, preverjamo začetek glasovanja. Zdržani, preverjamo začetek glasovanja konec glasovanja. 15 za, 13 proti, sprejet 23 za, proti, držani sprejet 24 za, proti, držani sprejet 25 za, proti, držani sprejet 1 za, proti, držani sprejet 25 za sedaj imam predlog, pri meni piše, pri M plus je posod plus, e, tudi od poročevalca. Je kdo proti katerim? 8, 17, 8 in 17 torej. Gospod Migajski, vi bi želeli preveriti e, predsej je proti ali eh, ne. Torej ena proti, torej sprejet, dva za proti, sprejet, tri sprejet, štiri sprejet, pet za proti sprejet, šest za proti vzdržani sprejet, sedem za eh, proti vzdržani sprejet, osem za, ne, to je ček. Sedem želite preveriti, torej začete glasovanja. Konec glasovanja. 23 proti 2, torej 23 za sprijeto. 8 smo že opravili, 8 za proti zavrnjen, 9 za proti vzdržanji sprijet, 10 za proti vzdržanji sprijet, 12 za proti protiv, zdržani, sprejet, 13 za, protiv, zdržani, sprejet, 14 za, protiv, zdržani, sprejet, 15, 16, 15 za, protiv, zdržani, sprejet, 16 za, protiv, zdržani, sprejet. Preverjamo prav šokantno 16 pro, za, proti vzdržanje sprejet, 17 za, proti vzdržanje sprejet, 18 za, proti vzdržanje sprejet, 19 za, proti vzdržanje sprejet, 20 za, proti vzdržanje sprejet, 21 za, proti vzdržanje sprejet, 22 za, proti vzdržanje sprejet. Eh, glasovanje o celoti, začetek glasovanja elektronsko, konec glasovanja. 26 za, nič uh, proti in dva vzdržana. Čestitam. To je bila gimnastika v jutranjem času. Nekateri pri uh, gimnastiki niso želeli sodelovati in sem nekje samo slutila, kaj so želeli. To, dobro, s tem zaključujemo glasovanje. Us, upam, da bodo nekateri še ostali in ne bodo kot v begu zapustili te dvorani. Gospa Paljateli, računamo uh, na vašo prisotnost. Okay, fine. It was, I was joking. So we've Sedaj pa začenjamo eh, z javno predstavitvijo programov o prihodnem kulturnem programu na področju kulture, medijev, kreativne industrije. Danes med nami pozdravljam. All those who want to leave, leave. Vsi, eh, ki želite zapustiti dvorano, prosim, da zapustite prostor brez govorjenja, tako da zadeva ni hrupna. Tako, zelo me veseli, da imamo med sabo strokovnjake in sicer imamo eh, direktorja eh, Sine Evrope, eh, gospoda Valerija Karuza, ki sedi tukaj spredaj. Pozdravljamo gospoda Olafa Cimermanda. Eh, menedž, eh, direktorja, ki eh, upravlja German Cultural Council, na to eh, Davida Hesmodalka, profesora Davida Hesmodalka, eh, ki je eh, vodja inštituta za komunikacijske študije in profesor eh, medijev in eh, glasbene industrije na Univerzi v Licu. Na to pozdravljamo Rado Mihale Anoja, ki je direktor filma Častni predsednik Lux. Eh, eh, nagrade eh, 2012. Opozarjam na to, eh, da bomo zadevo organizirali takole. Najprej bomo prisluhnili eh, Eh, strokovnjakom, vsak ima deset minut časa, na to bodo kolegi lahko spregovorili, na to sledi pet do deset minut eh, za odgovore strokovnjakov in eh, na to bo predsedstvo sveta dobilo besedo in tudi komisiji za pripombe. Veseli me, da je Hans Christian Christensen iz Sveč eh, danskega predsedstva Tujens komisije je tukaj direktor za kulturo in medije, eh, Vladi, gospod Vladimir Suha. Kolegice in kolegi, današnje, današnjo izmenjavo men smo eh, zaradi tega dali na program, da bomo ta program pač obravnavali in preko slej tudi sprejeli. Drugače se imenuje ta program, kot se je prej imenoval. To je uh, program, ki um, se imenuje, da se tiče kulture in kreativne industrije, ampak eh, medija program s tem ne izginja, ostaja, ni pa več tega v naslovu. Tudi o tem lahko še kasneje spregovorimo. Imamo težave z. Um, temo kreativne industrije. Veste, kako majhen je proračun. Zato se tudi sprašujemo, kako lahko pri kreativnih industrijah dejansko nekaj dosežemo z temi majhnimi sredstvi, ki so na razpolago. In eh, kje ostajajo vse regionalne kulturne pobude? ki seveda v našem kulturnem življenju igrajo bistveno vlogo in eh, ki si zaslužijo, da jih ustrezno upoštevamo. Obstoja vrsta razprav eh, v vseh naših državah, eh, veliko je bojazni in današnji pogovor bi naj tudi pokazal, zakaj gre, kje so bojazni in vsi, se, vsi pričakujemo, da bo komisija tudi danes nekatere bojazni odpravila, kajti včeraj smo v zvezi z drugim programom tudi slišali, da nas eh, boste pomirili. Včeraj sem dejala, da ne želim, da me kdo pomiri, pač pa bi od začetka že želela popolnoma jasne podatke, da me eh, sploh ne rabi biti strah in upam, da bomo danes nekatere bojazni odpravili in eh, se bomo trudili, da bomo problemi, ki nastopajo v tem odboru skupaj eh, premagali in bomo komisiji in svetu dali kašne pobude v pomoč, da bo na koncu dobili program, ki ga potrebujemo in sicer smo eh, dobre izkušnje že zbrali s tem programom in upamo, da ta program ne bo doživel eh, težav zaradi cele vrste gospodarskih vprašanj, kajti kulturni interesi niso vedno gospodarski eh, ekonomske narave, pač pa imajo drugačne značilnosti. S tem bi uvod zaključila. Prvemu strokovnjaku bom sedaj dala besedo. Veseli me, da bo gospod Karuzo 5 do 10 minut prevzel besedo, če uh, bi bili tako prijazni. Uh, Eh, in sicer je direktor eh, Sine Evropa. Veliko nam pomagate s 27 mladimi, ki jih eh, vabimo v Benetke na dneve o Benetkah ob Lux nagradi. Prosim, gospod Karuzo. Voilà, ça fonctionne. Merci beaucoup, Madame euh, Pack, et merci à la Commission culture de. Najlepša hvala, gospa Pack, et najlepša hvala odboru za kulturo za to povabilo. To je zame velika čast in tudi veselje mi je, da sem med vami. In pred tem začnem, bi vam rekel, da je to zelo velika odgovornost, da predstavim perspektive programov Media in Media Mundus. Uh, ki zahtevata kar dobrošen del organizacije v Evropski uniji. In zato sem skušal pripraviti nek povzetek najzanimivejših predlogov, ne da bi se spuščal prav v podrobnosti glede posameznega programa. In eh, to na podlagi mojih telefonskih pogovorov z omenjenima organizacijama. Preden se lotim podrobno te teme, bi pa vam želel predstaviti nekaj podatkov, ki kažejo, da se bo situacija pri distribuciji v prihodnosti bistveno spremenila. Torej, leta 2013 bo že več kot milijardo in pol uporabnikov interneta. Ravno tako se vse več eh, uporabljajo um, tableti, iPhoni, iPadi in tako naprej in eh, ocenjujemo, da bo takih mobilnih naprav v uporabi v svetu okrog 3 milijarde. Tako da na teh uh, suportih se, bo tudi, uh, se tudi uporablja izredno visoko število uh, eh, audiovizualnih vsebin. Eh, smartphone, torej svet smart izdelkov, tudi smart televizija, je v centru našega življenja dan danes. In eh, tehnološki razvoj eh, kaže, da bo ta fizična podpora se vse bolj umikala, dematerializirani podpori torej tisti, kjer bodo vsebine naložene na serverjih izven naših domov. In tako se bodo teh vsebin lahko dostopalo iz katerega koli mobilnega aparata, mobilne televizije preko interneta ali karkoli. To pomeni, da se bo lahko en film začelo gledati na smartfonu, na to se ga bo naprej lahko gledalo na tabletu, na to pa na televiziji, ki bo povezana z internetom. In uh, vse to kaže na izredno velik potencial projektov eh, kosmedija, kar pomeni, da se audiovizualne vsebine delijo na različne mm, eh, teme. Naprimer, film 90 mm, minut dolg se lahko tako razdeli na več 10 minutnih manjših serij na na, na iPhonu, potem pa tudi eh, se poveže z videoigrico na drugi podpori in tako naprej. In to gre tudi v korak z uporabo vsebin uh, v formatu VOD in SVOD. Recimo še leta 2011 je prevladoval uh, eh, DVD kot oblika, uh, kot oblika formata. Uh,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 je bilo prodanih eh, leta 2011, eh, to se bo pa sedaj spremenilo v letu 2012. Na tem razpredelnici vidimo podobno. Tudi leta 2007 je bilo teh vsebin eh, online skoraj nič in če si pogledamo predvidevanja za leto 2016, se vidi, da bo uporaba oziroma da bo prodaja online eksponenčno narasla. Kakšne bodo morebitne najverjetnejše posledice tega razvoja? Najprej to, da se bo zelo razdrobilo poslušalstvo. Eh, govori se o migraciji eh, publike k internetu. To pomeni, da se bo eh, zmanjšalo število gledalcev televizije, kar pomeni, da bo tudi manj prihodkov iz reklam, ki se objavljajo in da bo to tudi vplivalo na televizijo. Eh, ravno tako bo to vplivalo, glede na to, da bodo vsebine dostopne na internetu, na prihodke ustvarjavcev in distributerjev. In številke so kar zaskrbljujoče. Naprimer, um, ta uspeh VOD-jev in SVOD-jev uh, eh, je predvsem v Združenih državah Amerike povezan z. To možnostjo, da so paketi filmov na voljo na spletu in da se lahko proti nekemu majhnemu mesečnemu plačilu do njih dostopa. To pomeni, da eh, danes eh, v Združenih državah Amerike 94 odstotkov filmov, ki jih gledalci kupijo, eh, predstavljajo filmi iz to vrstne ponudbe. In taki filmi stanejo danes 51 centov v Združenih državah, eh, kar je bistveno manj od 4 eh, dolarjev in več za eh, ceno, kar je cena DVD-ja. Tako da bo treba tudi to upoštevati, da se bodo te distribucijske eh, sile porazdelile. Danes so glavni Apple in še nekateri drugi, eh, oziroma ti postajajo sedaj glavni. In zato je pomembno, da tudi tukaj na komisiji in v parlamentu upoštevamo te velike spremembe na trgu audiovizualnih vsebin. In za evropske proizvajalce in distributerje, torej strokovnjake z tega področja, je tudi to pomembna informacija, zato da bodo lahko razmislili, na kakšen način naj ta nov način uporabe audiovizualnih vsebin izkoristijo tudi za uh, svoje delovanje in svoje prihodke. Kakorkoli, program medija, to je zgodba o uspehu evropskih institucij. Hkrati je to tudi blagovna znamka neke vrste, ki jo evropski državljani zelo eh, z lahkoto identificirajo ker namreč zelo jasno deluje, ima zelo jasno postavljene smernice, ima eh, reden sistem zbiranja ponudb in uh, zelo dobro tudi deluje v odnosu do strokovnjakov z audiovizualnega področja in tako jim ponuja neko zelo dobro sliko blagovne znamke Evrope eh, evropskim državljanom. In glede na vse te predvidene velike spremembe na audiovizualnem trgu, se proračun za program medija ne bi smel zmanjšati. In to prav zato, ker mora Evropska unija tudi iti v korak z vsemi napovedanimi spremembami. Mislim, da uh, bi morali znotraj tega naslova Creative Europe uh, razlikovati programe medija od programov um, Culture Infopoint. Uh, Eh, torej programov za kulturo na splošno. Te programe za medije je treba jasno prepoznati in definirati. Eh, zdaj ta ideja, da bi združili Media Desks in Culture Info Pointe, eh, bi mogoče lahko bila dobra zamisel, da bi določene stroške prihranili, vendar pa želim poudariti, da izkušnje, ki so nabrane na eni in na drugi ravni so vendarle take, da jih ne kaže zaradi tega združevanja izgubiti. In delati bi morali bolj uprit nekih večletnih skupnih programov, ki bodo govorili uprit vsem, distributerjem, uporabnikom in tako naprej. Tako da mislim, da moramo še naprej podpirati ta program te iste sektorje in more biti bi lahko razmislili o še novih eh, poglavjih znotraj te dejavnosti, naprimer o medijski pismenosti. Zelo pomembno je tudi, da se znotraj tega izpostavlja način, na kakršnega lahko strokovnjaki bolje izkoristijo te nove tehnologije. Zelo pomembno je opredeliti zakonski okvir, ki se bo verjetno moral in se bo lahko spremenil v tej novi digitalni dobi, kar zadeva pomoč eh, distributerjem, še zlasti distributerjem televizijskih signalov. Eh, lahko rečemo naslednje, zlasti v luči zadnjih rezultatov zbiranja ponudb, da eh, bi bilo ob izkazanih neravnovesjih, ki so se pokazale v določenih državah, treba razmisliti, da bi se določene, določena pravila za izbiranje upravičencev morala nekoliko bolj um, olajšati. Kakorkoli ta sektor je treba podpreti, saj je bistvenega pomena za um, vidnost filmov. Eh, če si pogledamo številke omrežja Evropa Cinemas, lahko ugotovimo, da je šest oddaj od desetih namenjenih evropskih kinematografiji in box officeom. E, torej, če ne upoštevamo Harry Potterjev in drugih ameriških izvedb, sicer evropskih e, izvornih vsebin, e, to predstavlja 36 odstotkov. E, lahko v zvezi z online distribucijo bi se morali vprašati, koliko je smiselno eh, financirati več različnih platform VOD, čeprav velikost tega trga mogoč, verjetno ne dopušča podpore tem suportom. Verjetno bi bilo dovolj, če bi imeli eno ali dve na evropski ravni in da bi bile v to vključene tudi televizije. Saj vemo, da imajo televizije zelo um, dobro delujoče storitve VOD in Catch-up TV. Tako da um, bi to nekako moralo biti na voljo za uporabo med različnimi televizijami. Še pilotni projekt bi želel omeniti eh, Teramed Plus, eh, ki kaže, da če obstaja politična volja in podpora strani evropskih institucij, lahko združimo eh, različne televizijske operaterje in tako recimo imamo tukaj primer platforme VOD, v kateri se deluje šest televizijskih postaj iz sredozemskega območja eh, evropskega in tudi iz Alžirije in Maroka. Te eh, televizijske postaje ponujajo televizijske oddaje, ki imajo podnapise v treh jezikih, francoščini, angliščini in arabščini. Mislim, da je treba uh, še vnaprej delati na tem, da, bi podpi, da bomo podpirali proizvodnjo uh, filmov um, in tudi uh, vidik večjezičnosti je tukaj pomemben. Kar pa zadeva finančne inštrumente, mislim, da bi morala komisija več napora vložiti v definicijo samih finančnih inštrumentov, kaj to sploh je. Uh, Če govorimo naprimer o jamstvenih skladih, kar je zelo dobra pobuda, bi morali se zauzemati za to, da bi imeli več operaterjev. Trenutno jamstveni skladi, so jamstveni skladi namenjeni bolj zgodovinskim operaterjem, ki delajo na audiovizualnem področju in verjetno bi morali to razširiti tudi na druge operaterje. Sedaj pa program Media Mundus. Mislim, eh, da je to izredno pomemben program, ki ponuja evropskim strokovnjakom možnost, da lahko dostopajo do različnih inštrumentov, ki jim jih ponudejo mediji. In na koncu mislim, da je izredno pomembno, kot je bilo to že veliko krat povedano v Evropskem parlamentu, podpirati, eh, torej še naprej, podpirati eh, medijsko pismenost. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako smo dobili kar precej idej, marsikatere izmed teh idej eh, tudi mi delimo z vami in mislim, da bo gospa Kosta, poročevalka, eh, se gotovo strinjala in si zabeležila vse te vaše ideje. Sedaj pa dobi besedo gospod eh, Zimmerman. Ja, vielen Dank, meine ähm, sehr verehrten Damen. Ja. Najlepša hvala, dame in gospodje. Najlepša hvala tudi z moje strani za povabilo. Zelo nas je razveselilo. Nemški kulturni svet je krovna organizacija kulturnih organizacij v Nemčiji. Več kot 200 kulturnih organizacij se je pridružilo nemškemu kulturnemu svetu. Pokrivamo različna področja, glasbo, eh, dizajn, medije, film, videoigrice, socialno kulturo in tako naprej. Zelo pomembno je, da vključujemo tudi organizacije civilne družbe, po eni strani torej zastopamo združenja eh, kulturnih eh, delavcev, hkrati eh, pa tudi kulturne organizacije civilne družbe. Torej tukaj gre za organizirano civilno družbo, ki je na ta način zelo dobro vključena in poleg tega na ta način spoštujemo tudi različne interese. Danes bi rad govoril o programih kreativne Evrope in sicer z vidika kulture. Videl sem, da bodo moji kolegi govorili eh, predvsem z medijskega vidika, sam pa bi se rad eh, močneje osredotočil na kulturo. Velik del uh, svoje poklicne karijere eh, sem eh, opravil na področju kulture in zdi se mi, da je to zelo zanimivo področje. Ampak, če si ogledamo ta osnutek kreativne Evrope, potem lahko ugotovimo, da se morda preveč enostransko osredotoča na kulturno gospodarstvo. Kulturno gospodarstvo je seveda zelo pomembno in ga tudi podpiram, kljub temu pa menim, da program za podpiranje kulture ne bi eh, smel biti program v podporo kulturnemu gospodarstvu. Zredotočiti se moramo bolj na strukturne programe. Po drugi strani pa moramo imeti tudi specifične eh, programe za vzpodbujanje eh, kulturnega gospodarstva. Zdi se nam da so v tem osnutku premalo upoštevani medkulturni vidiki. Še prav posebej eh, celotno področje kulturnega izobraževanja. In menimo, da bi se morali eh, temu področju bolj posvetiti. Gre za povezavo programov kultura in pa mediji. O tem je govoril že moj predhodnik. Mislimo, da gre tukaj za dva zelo različna programa. Oba programa sta bila doslej zelo uspešna in mislim, da bi morali ta dva programa še naprej ločeno voditi. Program, ki je namenjen kulturi, eh, se je v zadnjih letih eh, zelo jasno izoblikoval. Vzpodbuja mobilnost eh, kulturnih delavcev, eh, potem vzpodbuja širjenje kulturnih eh, del po Evropi in to je pravzaprav v osrčju tega kulturnega programa. To se nam zdi zelo pozitivno in v državah članicah imamo tudi informacijske točke na temo kulture, ki. Uh, pomagajo pri seznanjanju kulturnih delavcev v državah članicah. Ne menimo, da bi s povezavo obeh programov, torej programa mediji in programa kultura, eh, dobili eh, dodano vrednost. Mislim, da tudi ne bi bilo nekih velikih sinergičnih učinkov. novi uh, instrument eh, financiranja, o katerem je spregovoril tudi moj predhodnik, nam je povzročil eh, veliko skrbi, ko smo se z njim ukvarjali. Ne vemo, kako naj bi to praktično funkcioniralo je to program za uspodbujanje kulture uh, ali čemu pravzaprav je ta program namenjen. Mogoče bi morali izvesti preizkus na različnih programih, na različnih področjih kulture, da bi ugotovili, kakšen je pravzaprav učinek eh, tega finančnega instrumenta. Prav posebno vlogo pa igra po našem mnenju krepitev omrežji. Tukaj gre za razvoj civilne družbe eh, na področju kulture v Evropi in seveda osnutek programa govori tudi o tem in v prihodnosti bi moralo biti mogoče financirati omrežja, vendar pa mislimo, da je to še premalo zastopano v tem programu. Menimo, da bi se temu morali bolj posvetiti, če želimo kulturne civilne družbe v Evropi, ki so še precej oddaljene in ki morajo tesneje sodelovati, kajti to je v našem interesu. In zato menimo, da potrebujemo zanesljivo strukturo na evropski ravni, zanesljivo strukturo omrežji in mislim, da je ta mogoča lež z institucionalno podporo in zato prosimo, da tudi temu področju posvetimo posebno pozornost, kajti menimo, da je še kako pomembno. Napovedal sem že tudi, da imam še eno temeljno zahtevo. Zanimivo je, da boste to zahtevo slišali ravno iz ust predstavnika iz Nemčije. Ampak, če si ogledam razvoj tega programa, če vidim, da je to kritiziral tudi nemški kulturni svet, potem eh, lahko ugotovim, da je do teh kritik prišlo, ker Evropska komisija počne to, kar ji pravzaprav eh, mi dovolimo. Vodi neke vrste gospodarsko politiko, ne pa kulturno politiko. In to je naša krivda. Vem, da to ni enostavna razprava, ampak komisija že nekaj let na gospodarskih področjih zelo intenzivno vodi kulturno politiko. V Nemčiji trenutno poteka razprava o davko na dodano vrednost eh, za uh, ustvarjalno umetnost in to bi pomenilo, da bi eh, se davek na dodano vrednost povečal iz 7 na 19 odstotkov in tukaj je ta gospodarska politika oziroma davčna politika zadeva tudi kulturno politiko. Ampak to je kulturna politika, ki jo pravzaprav sploh ne moremo uvrstiti pod eh, temo uh, kulture in se o njej tudi ne razpravlja kot o temi kulture. In vse to je potrebno jasno povedati. V preteklosti smo ponavljali, da je treba kulturo obravnavati v okviru načela subsidijarnosti, uh, da je ne moremo urejati na ravni Evropske unije, ampak eh, mislim, da če želimo nadaljevati z uspodbujanjem eh, kulturne politike, potem moramo na določenih področjih dopustiti nekoliko intenzivnejše razprave. Tudi o kulturni politiki in mislim, da je ta program Kreativna Evropa zelo velika priložnost, da to tudi storimo. Menimo, da predstavlja veliko priložnost, ki pa jo je potrebno tudi finančno ustrezno podkrepiti. 37 odstotno zvišanje sredstev, to je zelo veliko in to seveda podpiramo. Če bi do tega dejansko prišlo, bi bili seveda veseli. Hkrati pa povdarjamo, da gre tukaj še zmeraj za zelo omejen program. Tudi, če bo nam uspelo doseči to zelo pozitivno povečanje sredstev. E, imamo pregovor bolje vrabec v roki kot golob na strehi in tega se moramo držati tudi pri tem programu. Če bomo eh, nekoliko okrepili eh, ta sredstva, potem bomo v roki eh, poleg vrapca imeli lepega vrapca in mislim, da bi bilo to zelo koristno za kulturno politiko. Ja, veste, um, gospod Cimerman, golop je v rokah držav uh, neto plačnic, Nemčija, Nizozemska in tako naprej, ki pa niso pripravljene nameniti uh, več denarja. Pravzaprav eh, ga želijo nameniti manj. In seveda to zadeva področje kulture, izobraževanja in tako naprej. Upam, da nam bo dansko predsedstvo eh, pomagalo, eh, da bomo dobili več sredstev in da bodo ta sredstva namenjena tudi področjem, za katera se zauzemamo. Hvala lepa, gospod Cimerman. Prehajamo k Davidu Hesmundalgu. Beseda je vaša. Prihajate z Univerze v Licu, kjer ste profesor za medije in glasbeno industrijo. Mm, Dobar dan. E Kreativna Evropa eh, se po mojem mnenju nanaša na kreativne in pa kulturne eh, sektorje in eh, ti sektori so tesno povezani. In zato je prav, da jih uvrstimo v isti ukvir. Tukaj gre za proizvodnjo simboličnih dobrin, ki se osredotočajo na posebne potrebe. Tesno so ta področja povezana, kajti prizadevajo si Eh, pridobiti pozornost eh, državljanov v njihovem prostem času. In zaradi tega je po mojem mnenju pravilno, da nas eh, skrbi neprofitni sektor v tem okviru, še prav posebej vrzeli, ki obstajajo med možnostmi za neprofitni kulturni sektor in pa komercialni sektor na drugi strani. Ko govorimo o programih za kulture in medije, za kulture in medije moramo eh, veliko pozornost eh, posvetiti tem eh, temam. Program Kreativne Evrope odraža zadnji razvoj na področju kulturne politike posod po svetu. Oglejmo si zgodovinski in gospodarski kontekst kreativnih industrij. Sam raj sicer govorim o kulturni industriji. Glede na to, da imamo vedno več prostega časa, vidimo, da se kulturne industrije razvijajo vedno v večji meri, eh, še posebej v teku zadnjega stoletja smo bili temu priče. Kulturna industrija se je razcvetela, vendar pa ta sektor zaznemuje velika stopnja eh, integracije, koncentracije. Eh, in pa uh, poleg tega uh, je kulturna industrija še prav posebej zaznamovana z tema dvema elementoma, čeprav sta ta dva elementa značilnost uh, celotnega gospodarstva. In vse to je povezano z nepredvidljivim povpraševanjem po kulturnih dobrinah. Kot je dejal William Goldman, ko so ga vprašali, zakaj nekateri filmi uspejo, drugi pa ne, tega nihče ne ve. V okviru politike Evropske unije ima ta dinamika osredotočanja eh, tudi prostorski vidik. Vsak eh, lahko napiše pesem eh, ali pa pripravi oziroma producira film In zato prihaja do, do uh, neenake razporejenosti in sicer zaradi tega, ker se filmska industrija recimo osredotoča predvsem na eno mesto in sicer je to Hollywood in s tem se je potrebno ukvarjati. Nacionalne vlade so v preteklosti izdajale, dajale subvencije eh, za eh, kulturno industrijo eh, z namenom zaščite nacionalne identitete in pa državne kulture. Konec 20. stoletja je postajala eh, tradicionalna kulturna politika vedno manj eh, pomembna. Zaradi tega, ker je prišlo do populističnih napadov na kulturo in pa umetnost eh, in sicer pod pretvezo boja proti elitizmu. Nekateri so menili, da je potrebno subvencije ukiniti, kajti kulturna industrija lahko poskrbi sama zase. To je torej kontekst. Tako se je začela kulturna politika spreminjati povsod po svetu. In zagovorniki kulture in umetnosti so si morali izmisliti nove argumente. Govoriti so morali o gospodarskem vplivu kulture in umetnosti, recimo, ko gre za uspodbujanje turizma ali pa za ustvarjanje novih delovnih mest eh, na področju eh, kreativne industrije. Od 90-ih let naprej eh, to področje v vedno večji imenujemo kreativna industrija, kajti kultura je imela preveč evropski prizvok. Kako privilni Pravilna pa so takšna mnenja o posrednem in neposrednem vplivu umetnosti in pa kreativne industrije. Dolga eh, razprava poteka o ukrepih in pa vidikih. Sam se bom osredotočil na eh, tri eh, točke. Čeprav se nekoliko pretirava, kar zadeva hitrost rasti kreativnega sektorja, se moramo zavedati, da je ta rast vseeno eh, stabilna v dolgoročnem pogledu in sicer že od 80-ih let naprej, v nasprotju z nekaterimi drugimi gospodarskimi sektori. Evropa potrebuje neko vrsto eh, kreativne eh, politike in sicer ne le zato, da bi se ukvarjala z evropsko temo kulture, ampak eh, da bi se izognila tudi neenakostim in neravnotežju na tem področju. Evropa ima konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi področji na svetu, kar zadeva kulturo in umetnost in sicer zaradi visoke stopnje izobrazbe, zaradi virake, visoke stopnje ohranitve kulturne dediščine in zaradi eklav uh, bohemskega ustvarjanja. Tako lahko kultura prispeva k eh, ustvarjanju rasti in pa eh, k zagotavljanju novih delovnih mest v okviru strategije 2020. Vendar pa, in to me vodi k drugemu delu mojema, mojega prispevka, če želimo upravičiti nadaljne subvencije za kulturo in sicer zgolj z argumentom gospodarske rasti, potem bomo pozabili na prednosti, ki jih kultura prinaša razcvetu človeštva. In kultura se bo izgubila v gospodarskem sektorju. Dve oviri sta v moderni družbi k prispevku, ki ga lahko kultura in umetnost prispevata k razcvetu človeštva. In oba vidika sta tesno povezana z prihodnim programom Evropske komisije prvi eh, element je neenakost, eh, kar zadeva povpraševanje. Obstajajo problemi, eh, kar zadeva dostop javnosti do prednosti, ki jih kultura prinaša. In kulturne organizacije se morajo z tem ukvarjati. Subvencije morajo biti dane. Um, oziroma morajo biti vezane na raznovrstno publiko. Potrebno se je boriti proti izključevanju zapostavljenih skupin. Kreativne industrije na prvi pogled eh, sicer rešujejo to težavo z dostopom do kulturnih dobrin, eh, ampak eh, v resnici temu ni tako temu ustvarjanju trga za kulturne dobrine se bom še vrnil. Predlog kreativne Evrope se sooča z temi problemi, ko govori o kulturnem in kreativnem trgu. Druga velika ovira, kar zadeva prispevek kulture k razcvetu človeštva, pa je neenakost na. Uh, strani uh, ustvarjalcev, uh, na strani kulturnega sektorja in to vodi k osredotočanju trga, pa tudi k prostorskemu osredotočanju. Tudi, če imamo manjša podjetja uh, v kulturnem sektorju, Obstaja velika nevarnost, eh, da eh, velika podjetja eh, dobijo večji, večji del financiranja iz Evropske unije. Kreativna industrija predstavlja oziroma je potegnila kratek konec v gospodarski politiki Evropske unije. Sedaj pa naj se navežem na eh, težave z izvajanjem. Informacijske točke za medije in pa kulturno industrijo bi lahko zapolnilo določene vrzeli. To bi lahko sicer vodilo k Um, nasprotju med različnimi interesi in lahko bi se zgodilo tudi, da močnejši interesi zmagajo. Lahko pa bi to vodilo tudi v zaponitev vrzeli. Namreč, da bi kreativno usmerjena industrija razumela specifične potrebe neprofitnega sektorja in obratno. Sedaj pa k eh, težavi trgov na področju kulture in pa medijev. Ne bom govoril o položaju trga kot takšnega. Trg je učinkovito orodje za ustvarjanje dobrin, ki jih državljani potrebujejo, vendar pa eh, trgu včasih eh, ne uspe zagotavljati zadostnih dobrin večine značilnost, večina značilnosti kulturnega trga je takšnih, da so uh, tržni mehanizmi uh, neučinkoviti, razen v posameznih uh, izjemah, kot recimo v primeru skupine The Beatles. Vse skupaj je povezano z nezadostnimi informacijami med potrošniki kulturne dobrine lahko izenačimo z javnimi dobrinami, poleg eh, tega pa nastajajo na področju kulturnih dobrin visoke marše. In pri tem ne smemo pozabiti, da kultura veliko prispeva k uh, dobrobiti družbe in državljanov in zaradi tega so subvencije za področje kulture potrebne in eh, jih ne smemo ukiniti v prihodnosti. Še dve točki. Kreativna industrija se morda razvija in sicer enakomerno, ampak kako, kako trajnostna so pravzaprav delovna mesta v tej kreativni industriji. Številne študije so pokazale, da je kakovost poklicnega življenja v kreativni industriji pogosto zelo nizka. Še prav posebej, ko gre recimo za medijski sektor v Združenem kraljestvu. Torej, kako naj Evropska unija uporablja subvencije na področju kreativne industrije? Potrebno se je zauzemati ne le za večje število delovnih mest, ampak tudi za bolj kakovostna delovna mesta. Potem pa je tukaj zapleteno vprašanje posojil. Kako naj bi to delovalo in ali bodo lahko ta posojila učinkovita? Dodatno vprašanje je, ali bo prišlo do kulture posrednikov, ki bo oddaljena od, um, od um, ustvarjalcev uh, kulture. Poleg tega bo se skupaj odvisno od bančnih subvencij. Torej, Če bi medije in kulturo uvrstili v isti okvir, bi lahko to bilo eh, zelo pozitivno. Vendar pa prosim Evropski parlament, da zaščiti področje kulture pred tržnimi silami in pa pred eh, večjo močjo podjetij ustvarjalne kulture. Najlepša hvala. Profesor? Hvala lepa, gospod profesor. Eh, bilo je zelo informativno, kar ste dejali in nekatere stvari, ki ste jih dejali na koncu, so pravzaprav eh, nam najpomembnejše. Želimo obilno delo, ampak kljub temu v podrobnostih. Eh, mi Komisija pa želi samo velike investicije, tako rekoč, raje dela za 200 tisoč, 300 tisoč um, zneski, um, kot pa da plačuje po 10, 20 tisoč. To je velika težava, uh, ki se uh, Eh, pojavlja tako eh, v tem področju, pa tudi drugot. Kulturni, strukturni skladi delajo z ogromnimi sredstvi in je zaradi tega to bistveno bolj preprosto, tudi za uradnike. Hvala lepa. In eh, sedaj smo pri zadnjem, Rado Mihaljanu, ki je filmski direktor in častni predsednik žirije za nagrado Lux. Izvolite. Uh, Dobar dan. Najprej najlepša, najlepša hvala, da ste nas prijeli in da nam boste prisluhnili. Sam sem scenarist in producent ter režiser in uh, res računam na vas, da bomo nekoliko obrnili tok stvari sedaj v tem trenutku, ko smo nasplošno bolj pesimisti, zato da bomo spet postali bolj optimistični kljub tem težkim časom. Uh, Moji kolegi so podali že veliko tehničnih podrobnosti in uh, sam bom predstavil nek drug vidik, pa čeprav, če bom, bom na začetku predstavil uh, nekaj številk, ki se mi pa zdijo precej pomembne. Seveda uh, vsi vemo, uh, da so sedaj v Evropi in na celem svetu težki časi, časi gospodarske krize in to se zdi kar noro, če oddališ pogledamo, da si nekdo domišlja, da bo prosil za neko povišanje eh, sredstev v, v času, ko vsi skušajo nekaj prihraniti, ampak nekaj številk. Proračun za kulturo predstavlja nič celih, nič dva odstotka skupnega proračuna in Evropski sektor za kulturo in ustvarjanje pa eh, predstavlja približno 4,4 odstotke evropskega BDP-ja in zaposluje 8,5 milijonov oseb. Tako da to zgolj zato, da vam bo jasno, kakšno to razmerje med dodeljenimi sredstvi, med ustvarjenim BDP-jem in med zaposlenimi. In sedaj pa netehnično vprašanje. Kakšni so izzivi pred nami, pred nami evropskimi državljani in pred nami akteri na področju kulture in politike in kako lahko delujemo z roko v roki, zato da bomo te izzive uresničili? Zdi se mi, da v tem svetu, ki je in, in v tem obdobju, ki je sicer navdušujoče, hkrati pa izredno kompleksno, mi igramo zgolj to vlogo, da spodbujamo in razširjamo kulturo, zato da bodo lahko naši državljani eh, postali sposobni, da bodo razumeli to kompleksnost sveta in da se bodo sami gibali v tej kompleksnosti. In zato je kultura gotovo primarnega pomena pred vsemi drugimi področji, zato ker je preko kulture, preko kulturnega znanja in kulturne inteligence možno najti rešitve za vse ostale težave. E, znotraj kulture lahko ustvarjamo tudi socialne vizi, pa čeprav je na velikem številu drugih področjih svet vse bolj zakrčen. In naj vam kot primer predstavim svojega očeta, ki, sedaj, ki bo kmalo dopolnil 91 let in ki je ki prihaja iz Romunije, ki je poznal fašizem, vojno, stalinizem, Čaučeskovo diktaturo in hkrati prepotoval v svet in ki ima to srečo, da sedaj pri svojih 90 letih živi v Franciji. In ob vseh teh vprašanjih, ki nas vse skrbijo, sem ga vprašal, ali je bil svet v času tvoje mladosti nasilnejši od sveta, ki ga poznamo danes, oziroma ali je bil svet takrat pametnejši od tega, ki ga poznamo danes. In odgovoril mi je, uh, in tudi v moje zadovoljstvo, da je bil svet takrat precej nasilnejši, medtem ko sem bil sam prepričan, da je danes veliko preveč napetosti. In uh, sicer zato, ker je takrat bil vse bolj, veliko bolj prisoten ta občutek, da je eh, Evropa na pragu vojne in da, da je veliko težav. No, na drugo vprašanje pa odgovoril, da je Evropa veliko in svet veliko pametnejši, kar zadeva tehnologije in tako naprej, vendar pa da je uh, zelo bistveno manj pameten na duhovni in humanistični ravni. In vprašal sem ga, kaj misli s tem, oziroma sam sem se tudi spraševal, ali to na duhovni ravni pomeni predvsem neko versko komponento ali kakšno komponento. Sam sem sicer lajč resnično usmerjen. In e, to je tisto področje, kjer čutimo dan danes neko pomankanje. In to področje zapolni lahko predvsem kulturno delovanje. Tako da v tem omejenem okviru, v katerem uh, se gibljemo v tem omejenem prostoru, se vendarle različne sile soočajo. Materializem na eni strani, fundamentalizem tudi verski na drugi strani in ali morda ob tem stiku prihaja do takih iskr ravno zaradi tega, ker um, je morda premalo te kulture, tega kompleksnega razmišljanja in znanja. E, tako in v tem je naš izziv danes. Izziv je v tem, da potrebujemo, če želimo iziti iz krize in pomagati temu svetu v njegovi kompleksnosti, moramo povišati sredstva za kulturo. To je izziv za nas in za prihodnje generacije. In kot je bilo povedano v teh konkurenčnih razmerjih, ki jih poznamo danes med Evropo in Združenimi državami in Azijo na drugi strani, mislim, da je Evropa svetovni voditelj še zlasti na tem kulturnem področju in zato menim, da tega področja ne smemo zapustiti, ker je to področje, na katerem imamo dobre izkušnje in to samo z namenom, da bomo lovili druge na drugih področjih znotraj kulture imamo zelo veliko ravni in tukaj imamo še vedno neko vodilno vlogo in predvsem imamo pa uh, v rokah zelo veliko bogatstvo in zelo veliko priložnost, ki ga predstavlja ta evropska raznolikost. In um, tudi sam, tako kot moji kolegi, podpiram predloge komisije in podpiram dialog komisarke za kulturo s predsednikom Barozom. Zdi se mi namreč neizogibnega pomena, da je ta program e, neodvisen, tako kar se tiče njegovega poslanstva, kot kar se tiče e, finančnih sredstev, ki so zanj namenjena, torej za program medija. In e, To je vse pomembno tako za distribucijo, za razširjanje, za kroženje vseh teh kulturnih proizvodov. In to ne govorim iz čistega egoizma, eh, zato ker sem velik ljubitelj gledališča, branja in tako naprej. Ne, ampak zato ker menim, da je ta kinematografski in filmski eh, medij, vektor, postal najpomembnejši izobraževalni vektor v evropskem prostoru in hkrati je to vektor, ki je zelo specifične narave. In če uh, si pogledamo različne institucije, ki so pri tem prisotne, se seveda zavemo, da smo v uh, digitalni dobi, da je svet in to področje sedaj tako specifičen, da potrebujemo nek nov nivo dialoga. In tudi mladi, ki ne razumejo toliko več glasbe, gledališča in uh, eh, to vrstnih kulturnih izrazov, uh, poznajo pa druge in tu moramo vzpostaviti nek dialog. In zato je moje glavno mnenje to, da moramo ohraniti znotraj tega programa to, kar je zelo dobro delovalo od leta 2007 do danes in ki je to omogočalo in sicer, da moramo ta program ohraniti znotraj njegovih okvirov in znotraj predvidenih finančnih sredstev. Tako da Eh, bi zato se navezal na Viktorja Higoja, ki je 10. novembra 1848 že rekel, da uh, ne želi podrejati, približno skušamo povzeti citat, uh, kulturnega delovanja drugim političnim in družbenim željam, ki so škodljive tako z finančnega vodika, kot uh, za, v, iz vseh drugih vidikov. In kaj bi si mislili o nekom, ki bi imel na voljo 1500 frankov in ki bi namenil zgolj uh, skromna sredstva za kulturo in za umetnost? In zato vse vas in pozivam k razmišljanju o tem, katera je največja nevarnost. Nevarnost je v neumnosti. Bolj nevarna je neumnost kot revščina. In zaradi neumnosti eh, se lahko razmišljanje množic obrne v nevarno smer. Zaradi tega se lahko spodkopljajo vse te ustanove, katerih glavni cilj je, da nadaljujejo svoj boj proti neumnosti. Hvala. Hvala lepa. Pazili bomo na to, da pravilno uh, se spominjamo besed Viktorja Ugoja in da ga tu, tudi opozorimo našega finančnega ministra na te besede. Ne glede na to, kako pač to poimenujemo. Uh, Eh, vemo, zakaj smo vas eh, imenovali za častnega predsednika naše žirije. Eh, hvala vsem strokovnjakom. Mislim, da ste dotaknili najpomembnejših zadev in sedaj bomo s pomočjo kolegov se ukvarjali s podrobnostmi. Prosim pa vse kolegice in kolege, da ne bodo ponavljali eh, posameznih vprašanj. In sedaj Silvija Kosta. Eh, najlepša hvala, predsednica, in najlepša hvala našim strokovnjakom, ki so res pravi kulturniki in zelo globoko razmišljajoči ljudje. Eh, sama sem eh, zelo zelo so se mi dotaknile besede zadnjega govornika in mislim, da ti programi za nas res predstavljajo izziv ustvarjanja novega obzorja za nov humanizem, za verne, nevirne, za kogarkoli, ampak vsekakor za vse tiste, ki se zavedajo pomena kulture. In zato mi je res v veliko čast, da sem poročevalka eh, za to področje, ki je tako tesno povezano z evropsko kulturno politiko. In zato bi želela eh, izpostaviti pozitivno točko. Mislim, da je treba izhajati iz pozitivnih točk, če želimo razumeti in se pravilno soočiti z izzivi, ki so pred nami. In glede na to, da je da so pred nami te številne spremembe in glede na to, da tudi operaterji skušajo to razlagati skozi svojo lastno ustvarjalnost, ne morem zanikati, da se je komisija res potrudila s svojim programom, ki v kulturno dimenzijo vključuje tudi rezultate kulturne industrije ob kulturi v oskem smislu in da je v znotraj programa medija skušala prepoznati tudi te novosti. In še nekaj pozitivnega bi povedala, če naj se navežem na številna razmišljanja, ki sem jih slišala z vaše strani, ampak skušala bom na te podlagi tudi postaviti kakšno vprašanje. Sedaj eh, govorimo o 1,7 odstotka eh, evropskega proračuna s tem predlogom in eh, seveda samo upamo, da bo ta želja, ki jo izraža tu Evropa, sprijeta tudi na svetu, da bojo to prepoznale vlade držav članic. Torej, to kaže na neko nekontinuiteto v proračunu in da končno enkrat razmišljamo o povišanju proračuna za 37 odstotkov in ne zgolj na področju izobraževanja, ampak tudi na področju kulture in raziskav. In to je res velika novost, ki jo pozdravljamo. Ehm, no, sedaj pa tri, štiri točke. Strinjam se, In mislim, da bi lahko bila zelo zanimiva v tem smislu ocena profesorja Cimermana glede uh, umestitve tega programa. Osebno bi rekla, da tudi to, da besede kultura v naslovu več ni, razumem kot neko zahtevo po hitrejši komunikaciji, vendar pa iskreno povedano ne bi želela, da bi to vodilo v neke vrste marginalizacijo kulturnega vprašanja. Ampak še nekaj umestitev v smislu, da namen tega programa ni samo vrednotenje kulturnih razlik, kar je sicer zelo pomembno, in da tu ne tukaj ne gre samo za kulturni dialog in za nek funkcionalen pristop kulturi, ampak predvsem za to, da se okrepi neka notranja vrednost kulture in Evrope ter njene kulture, ki predstavlja njeno materialno in nematerialno dediščino, ki je tudi značilna za to raznolikost evropsko. Pa še nekaj, kar je bilo omenjeno je pristop, s katerim se ravno tako strinjam in ki zadeva glokal, torej ta pristop, ki je zapisan tudi v zeleni knjigi in ki zadeva vse to uh, prekrivanje in uh, um, prepletanje kulturnih dejavnosti na lokalni ravni, v lokalni logiki in tudi na globalni ravni. Torej, ta vidik je bil izpostavljen in gotovo ga moramo mi prepoznati kot eh, izziv evropske narave. In tako da tako to zadeva zelo veliko število vprašanj in pokriva zelo široko področje, od strogo kulturnega do tudi finančnih vprašanj, naprimer tudi vprašanja DDV-ja in tako naprej. In potem še nekaj, ta um, celovit program, ki ga predlaga komisija, predlog sicer razumem, vendar pa zelo pozorno spremljam dejstvo, o katerem smo razpravljali tudi s kolegi, da se želita ta dva programa, eh, ki imata neko svojo specifiko in neko svojo fizionomijo, ki imata tudi različne kriterije in parametre, da bi se vzdružilo. In to se mi zdi bolj dejavnik tveganja, kot pa nekaj pozitivnega. Torej, to je neka točka, Eh, v zvezi s katero želim kot poročevalka in kot predstavnica parlamenta priti bolj na jasno eh, in bolj natančno razumeti in razložiti stvari. Potem pa glede tega, kar je povedal gospod Karuzo, eh, ta nov scenarij predvideva res močno pospešitev networka napram tradicionalnim oblikam proizvodnje, distribucije in uporabe vsebin. In zato eh, naslednje vprašanje, po vašem mnenju, gospod Karuzo in vsi ostali sogovorniki, če si danes pogledamo realne podatke v Evropi, eh, pač v Evropi ne moremo samo skakati v temi, ampak potrebujemo neko vizijo pred seboj, eh, vidimo torej, da večina sredstev se na nacionalnih ravneh še vedno namenja televizijam in sicer predvsem javnim, pa tudi komercialnim televizijam, e, ki torej televizijski produkciji in manj kinematografski. In po vašem mnenju ta e, možnost, da omrežje prevzame bolj distribucijsko kot pa proizvodnjo vlogo, če si pomislimo tudi na serverje, ki smo jih prevzeli iz eh, sistema ZDA. in ki omogočajo razširjanje in ponudbo audiovizualnih vsebin. Torej, glede te možnosti obveznih kvot za javne televizije in uh, torej kvot, ki jih imajo na voljo za eh, javno proizvodnjo, ali je vendarle nekje možnost za določitev neke kvote financiranja, ki bi se namenila tudi operaterjem prenosnih omrežij. To je veliko vprašanje, ki se nam zastavlja. Eh, ker, kot smo ugotovili, če se zmanjšujejo sredstva iz eh, oglaševanja za javne televizije in tako naprej, moramo razmišljati morda tudi o drugih kanalih in medijih. Hvala. Hvala. Prosim vse kolegice in kolege, ki niso poročevalci, eh, da se držijo tega, da postavijo vprašanja našim strokovnjakom, ne pa, eh, da eh, zelo nadolgo govorijo. Eh, gospod Zver iz Slovenije, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, da sem dobil besedo. Želel sem, preden grem na letališče, nujno Eh, še spregovoriti. Hvala našim gostom za prispevke, eh, ki bodo prišli prav tudi v času prvi, prvih ocen predloga komisije za spostavitev programa Ustvarjalna Evropa. Ampak rad bi razmišljal in pr, eh, o tem, kako povečati možnosti kulturne dejavnosti za male producente, to je problem, ki ste ga vi, predsednica, prej omenila. Podpiram uveljavljanje načela pozitivne diskriminacije, s katerim želi komisija zagotoviti bolj enakovreden položaj držav z različno razvito kulturno produkcijo. To pomeni, da predvsem pozdravljam novi garancijski instrument, novi garancijski instrument za kulturne in ustvarjalne sektorje. Ta finančni instrument bo omogočil lažji dostop do financ srednjim in malim podjetjem na področju kulture. Kot je predlagano, bo instrument v obsegu do ene milijarde evrov upravljal Evropski investicijski sklad, ki bo na razpisu izbiral določene banke. Tem bankam bo nudil tudi garancije za posojila tem malim podjetjem na področju kulture. Pri tem pa menim, da je nujno potrebno zagotoviti neko geografsko uravnoteženo izbiro teh bank, ki bodo sodelovale v garancijski schemi. Torej, malim podjetjem je treba omogočiti lažji dostop do posojil z garancijskim eh, skladom, eh, tudi tako, da bodo posojila prejemali pri bankah, ki so v njihovih državah ali v bolj ustrezni geografski bližini. Hvala lepa in upravičujem se, ker ne bom mogel dočakati odgovora na to vprašanje. Hvala lepa, eh, gospod Kavada iz eh, Francije. Merci, Hvala, gospa predsednica, dragi kolegi, in dragi gostje. Najlepša hvala najprej komisiji, da ste javno predstavili mnenja številnih strokovnjakov, ki se mi zdijo izredno uh, pristojni in uh, res pravi strokovnjaki, predvsem gospod Mihajl Janu, njega bi želel izpostaviti. No, kar zadeva krepitev zmožnosti za sektor, kulturni sektor eh, pri tem, ko se sooča z digitalnimi izzivi, se seveda zavedam finančnih skrbi, vendar pa sem zelo razočaran ob tem, ko berem ta program, saj eh, je v njem predvsem prisoten nek duh konkurenčnosti, ki je tržno naravnan. Ne vidim pa nobene reference na kulturo kot vektor neke evropske ideje in vizije. In glede na to, da je trg povezan tudi s populizmom, eh, bi se res navezal na to, kar je izpostavil gospod Mihajl Janu. Samo ta kultura je eh, prava vsebina evropskega delovanja, vse ostalo ne pomeni sedaj nič. V bistvu eh, se tu ne, se, se nikjer ne govori o pripadnosti neki specifični evropski kulturni vsebini in čeprav ste izkazali voljo, da bi povečali sredstva za podporo določenim projektom, pa bi želel, da ste ste bolj pazljivi glede več stvari. In sicer najprej ta ekonomska usmeritev programa uh, je nevarna zato, ker se lahko izgubi njegova kulturna nota. In eh, To pomeni, da bo ta ekonomski pristop prevladoval pri eh, odločanju in pri izbiranju. Poleg tega so um, kriteriji zapisani v tem predlogu tako ohlapni, da nikomur, nikomur ne zagotavljajo neke gotovosti glede načina izvajanja tega programa. In mislim, da take ohlapnosti ne smemo dopustiti v besedili. Potem tretjič. Um, premalo jasnosti, še zlasti, ko se govori o mm, čez transsektorskih vprašanjih. Zlasti ni jasno, kdo bo komu ponujal jamstva za posojila in kdo bo za ta posojila upravičen. Potem pa še nekaj. Eh, neprepustnost teh eh, sektorjev, kultura, mediji in tako naprej, ni zagotovljena v besedilu in zato mislim, da mm, te nedorečenosti, ki jo sedaj vidimo v besedilu, ne smemo tu pustiti. In uh, vsem tistim, ki so zaskrbljeni zaradi vsega tega, povem, da sem pripravljen o tem razpravljati. In kar zadeva m, dodeljena finančna sredstva, komisija trdi, da se ta bistveno povečujejo. In sam se s tem res ne strinjam in mislim, da je to zgolj neka maska, ki jo bo treba kmalo sneti. In komisija bo morala jasno povedati, katero kulturno usmeritev zasleduje s tem programom, saj tega nisem uspel nikjer jasno zaslediti. Pa še nekaj za konec. Seveda mi je jasno, da je ta program žrtev velikih težav, vendar pa sem zelo presenečen in prosim, če lahko to posredujete, gospe komisarki, kljub vsemu spoštovanju, ki ga gojim do nje. Mi nismo tukaj zato, da bi govorili s hierarhično nižje postavljenimi osebami. Komisarka sama bi morala biti tukaj in govoriti z nami, če želi, da računati na našo pomoč in podporo. Mi pa potrebujemo zato z njene strani jasne, jasno predstavitev predlogov in uh, ne moremo dopustiti, da bi se kulturo in kulturo medijev obravnavalo tako površno. In je pa jasno, zakaj je tako, saj nisem neumen, zaradi tega, ker ob, v komisiji poteka prava bitka med um, oblastmi, med pristojnimi. In zato prosimo komisijo naj unese več reda v um, ravnanje s finančnimi sredstvi, z javnimi finančnimi sredstvi in naj se ne ukvarja toliko z lastnimi pristojnostmi in delitvami oblasti. Pa še nekaj, zakonodajni oblasti je marsikaj tukaj ušlo, ker namreč vse to kar je povezano z samimi dejavnostmi, z dejavnostjo, ni zapisano v zakonodajnem besedilu. To pomeni, da bo lahko vsak na skrive počel to, kar, mu bo, uh, kar se mu bo zljubilo. In uh, tudi take stvari je treba preprečiti. Hvala za besedo, gospa predsednica. Kavada, Eh, hvala, gospod Kavada. To ste bili pa kar trdi. Ne, bil sem realističen, odgovarja gospod Kavada. Predsednica, v redu. Eh, kakorkoli sem na vaši strani in če govorimo o dejstvih, nam dejansko ni jasno, koliko denarja je namenjenega za kaj in zaradi tega želimo res kako naj se izrazim, natančno predstavljen proračun. Torej, koliko denarja za kaj točno. Gospe Vasilju nismo povabili, ker danes bomo, smo prisluhnili strokovnjakom. E, gospe in gospodje iz komisije, ki so danes tukaj, so tisti, ki so izdelali program. Gospa Vasilju gotovo ni programa izdelala, tudi ni naloga komisarke, ampak e, pravzaprav potem e, mora stati za programom in ga zagovarjati. Razprava o tem bo še dolgo trajala, tja do jeseni in z gospodo Vasilju bomo morali še spregovoriti o tem. Danes pa je imamo pravzaprav tiste uh, ljudi tukaj, ki so napisali ta program. Hvala lepa, gospod Kavadar, zdaj pa gospa Trupel. Hvala lepa, Doris. Komisija je izrazila zahtevo, da z novim programom Creative Europe nadaljuje kulturni del kot takih, pač pa, eh, da eh, tudi poveča konkurenčnost kulturne industrije v okviru programa Evropa 2020. Zdaj pa si oglejmo, če je to res. Najprej trdim, da ima vaš eh, predlog toliko uh, um, točk, eh, o katerih je bilo ogromno razprave in um, to je gotovo povezano s tem, da so stvari dokaj nejasno izraženih in strokovnjake sem razumela tako, da ne eh, odzavračajo vsega tega, pač pa da govorijo o pogojih eh, ki so povezani z tržnim delom kulture in netržnim delom kulture in da moramo eh, pravzaprav tudi netržni del kulture zaščititi v Evropi. Če je to v nevarnosti, potem eh, tega osnutka programa iz kulturno-političnih razlogov ne moremo sprejeti. To pa ne pomeni, da ne razumemo, kaj je potencial kulture tudi ekonomsko gledano. Nihče nima nič proti, da tudi kulturno gospodarstvo v Evropski uniji eh, postane okrepljeno. Toda ne na račun pravega kulturnega programa kot takega. To mora biti jasno povedano. Če eh, želimo z kulturnim programom Evropske unije oditi v naceno finančno eh, finančni krok in eh, če govorimo tudi v zvezi z UNESCO, vedno se tudi tam govori, tam imamo eh, del, ki je, kako je kultura blago, potem pa seveda je tudi drugi del, eh, kako lahko to še vnaprej zagotavljamo. Gre za soočanje, izmenjavo, medkulturni dialog, gre za to, da dosežemo ljudi in da postanejo ti ljudje tudi kulturno dejavni. Zato govorim tudi o odi audience building. Eh, to pomeni, eh, da ta del ne odraža dovolj eh, samozavedanje v javnosti in zato je to treba vključiti v naš kulturni program, da tudi ne gre samo za audience building, za izoblikovanje poslušalcev in še nekaj. Ko gre za pogoje, da netržni del kulture zagotovimo in da prav majhni projekti tudi doživijo še podporo, ne pa samo v kulturnem gospodarstvu, je to izredno pomembno. Gospa Vasilju je reka, da želi ofenzivo, da želi več denarja, to vsi podpiramo, to bi bilo zelo razveseljivo in tudi pozitivno, če bi nam to uspelo. Ampak v svetu imamo Eh, položaj, da osem netoplačnic eh, želi zmanjšati sredstva za deset odstotkov in sedaj vprašanje za predstavnike komisije. Potem je vendar v nevarnosti eh, kulturni program in ne bo tako narastil ta program, kot bi želela gospa Vasilijo in tudi mi. Če bi se to uresničilo, upe, upamo, da bomo lahko to odvrnili. Ampak, če bi se to zgodilo, kaj pomeni morebitno manjšanje za kulturni program, eh, ko gre za razdelitev med eh, kulturnim programom in Creative industry, Industries? Ali nam lahko poveste, da eh, če ne bi prišlo do zmanjšanja, da kulturni program ne bo prizadet? In v zvezi s tem potrebujem jasen politični odgovor, kaj ti politično drugače tudi ne moremo ceniti tega, kar je komisija predlagala. Hvala lepa. To je bilo mnenje nas vseh, zelo dobro eh, izraženo mnenje. Markos Kurija iz Italije, beseda je vaša. Hvala, predsedojoča. Tento. Moram se zahvaliti našim štirim strokovnjakom kajti domov se bom vrnil kulturno bolj obogaten. Slišal sem namreč zanimive prispevke danes jutraj in ti prispevki so bili zelo pomembni, tudi za naše prihodnje delo. Želel sem zastaviti zelo kratko vprašanje, če tudi so to vprašanje deloma zastavili že drugi kolegi program za kulturo, pa tudi program za medije, morata zagotoviti udeležbo neprofitnih organizacij. Tukaj gre eh, za organizacije, ki nimajo komercialne narave. To ne pomeni, da moramo seveda izključiti ostale, ampak potrebno je udeležba teh neprofitnih organizacij na uh, pri teh programih. Torej bi rad na svet strokovnjakov, pa morda tudi sveta, kako uh, bi lahko dosegli ta cilj. Obstaja pa seveda tudi tveganje, da tega sektorja ne bomo zadasno upoštevali v teh dveh programih. Kolegin Petra. Hvala, še ena kolegica iz Nemčije. Hvala lepa. Eh, ne želim ponavljati tega, eh, kar so dijale kolegice in kolege že, že prej in se tudi prižujem vsem vprašanjem. Imam pa še eno vprašanje za strokovnjake v zvezi z združevanjem nacionalnih agencij. Seveda eh, je nekaj kritik v zvezi s tem, če medija, deske in culture contact points, torej stične točke kulture, združimo zelo različna področja pravzaprav, da eh, to predvidoma bodo obravnavale iste osebe. Jaz si tega ne morem predstavljati. Eh, odkrito rečeno, eh, kaj ti kulturni projekt je treba drugače obravnavati kot večji medijski projekt, ker gre za povsem različna področja. In zato bi želela slišati, kakšna je vaša ocena v zvezi s tem, ali je modro, da se to združuje in če se združi, kateri pogoji eh, morajo biti določeni z naše strani, da bo to dejansko tudi delovalo in sicer v smislu tistih, ki so dali to pobudo. Prav zaradi nekaj nevarnost je, da bi majhni kulturni projekti eh, takrat praktično popolnoma odpadli. Dobro, eh, hvala lepa. Zdaj pa spreminjam eh, svojo Eh, svojo, bi lahko rekli, usmerjenost tistim, ki bodo spregovorili. Mislim, da se moramo obrniti k institucijam. Eh, gospod eh, Kristjansen, dansko predsedstvo, torej predstavnik danskega predsedstva, bo sedaj spregovoril. Hvala, gospa predsedujoča. Želim spregovoriti v danščini, ker imam priložnost in zahvaljujem se strokovnjakom za vrsto zelo zanimivih eh, referatov in vrsto zanimivih vprašanj, ki smo jih slišali v zvezi s tem. Ehm, pravzaprav trenutno še ni pravih konkretnih vprašanj, eh, mislim pa, da so eh, mnoge skrbi bile izražene. Tudi v mm, razpravah v svetu je prišlo tudi do podobnih pobud in misli. Tudi v zvezi z eh, strokovnjaki, njihovimi predavanji sem se mm, malce pripravljal in nekatere izjave, ki sem jih slišal eh, v nadaljevanju na ta mm, predavanja, eh, se mi zdijo zelo zanimiva in se bom potem še oglasil, ko bodo strokovnjaki odgovorili na to, kar so dejale kolegice in kolegi tukaj. Gospa Suhra iz komisije. Najprej vprašanje, ali želite, da na koncu spregovorim, ali bi mi pravzaprav sedaj kot edino predstavitev eh, strani komisije govorili. Eh, obstojajo možnosti, da bi po eni strani um, lahko odgovorili na vprašanja strokovnjakov in eh, kolegic in kolegov. Mogoče bi bilo dobro, da najprej odgovorite vi, kajti potem bodo še strokovnjaki spregovorili. Strokovnjaki so samo tukaj, danes eh, ostali bodo pa še večkrat prisotni. Eh, hvala. Torej, najprej bi želel spregovoriti v eh, zvezi z, gospe, z komisarko Vasilijo. Ona bi ni bila povabljena in bi rade volje tudi v prihodnosti prišla. Eh, in eh, v novembru je predstavila program, v novembru 2011 in mislim, da lahko spregovorim v njenem imenu, vedno je pripravljena, da pride, ko jo pokličejo. Um, predstavniki parlamenta je zelo um, rada pripravljena, če bi poslanci želeli z njo spregovoriti. In druga zadeva, kreativna Evropa in program kreativna uh, Evropa, to ni program Creative Industries, torej kreativne industrije. To ni pravilno, komisija ne predlaga uh, Eh, kreativni industrijski program. Komisija govori o kreativnosti in govorimo eh, dejansko o tem, kar je bilo že omenjeno. To je v zvezi z um, Aristotelom tudi že in uh, v zvezi z uh, talentom, ki počiva v vsakem in politično sporočilo komisije, parlamentu, uh, tudi Evropskemu svetu in državljanom je, da, je, da Evropska komisija razume pomembnost talenta in kreativnosti v Evropi. Komisija tudi globoko verjame, da je kreativnost ki je po našem mnenju povezana tudi eh, na kulturo, pa tudi povezana s samim izobraževanjem in z, na področju raziskav z obzorjem 2020. Eh, ena najpomembnejših strategij za izhod iz krize in sem ponosen na odločitev komisije, da se predlaga tako sodoben eh, program usmerjen v prihodnost. Razumite, prosim, kaj tiči za tem, za programom Kreativne Evrope, eh, je pravzaprav prav, uh, ostrina uma in večja ostrina uma, moramo imeti odprto srce, da imamo inkluzivno uh, rast, uh, imamo potrebo uh, po uh, zelo hrabrem. Uh, spodbujanju rasti. In um, Tu je program, kjer, kjer se odgovarja na potrebe, eh, ki se jih opisuje tudi strategijo Evrope 2020. Tu je pravzaprav eh, osnova, temelj programa. Ne gre za samo ekonomijo, za gospodarstvo, ne smemo pa biti zadržani in zavrniti in reči ni gospodarstva pomembno je, da se govori tudi o številkah. Da, kultura je tu, da prenese intrinzične vrednote, je pa tudi tam eh, med nami, da eh, spodbuja gospodarstvo in vključnost naše eh, družbe. To je politično sporočilo, ki ga ni mogoče poslati. Um, na um, osnovi večjih programov, pač pa moramo eno točko ustvariti. Gospod Karuzo uh, je dejal na začetku, imamo celo vrsto smartfonom, pa tudi tabličnih računalnikov in tako dalje, ampak ne samo ena stvar poteka skozi to, uh, po tej poti, to so glasba, slike, uh, književnost, kulturna dediščina in tako dalje. In vse to so izzivi, zakaj pravzaprav zbiramo tele elemente in zato eh, pravzaprav to počnemo na kulturnem področju. Sočeni smo z istimi izzivi, kot je rekel v svojem prispevku, digitalni izziv je jasen in eh, ocena vpliva je tudi pomembna, ki jo komisija daje. Drug element ki je eh, že sedaj v pogodbi Evropske unije, to je medkulturni dialog. Ta pestrost kulture, In naš splošen cilj je, da podpremo to eh, različno, različnost. Imamo eh, dva cilja, ki sta pač eh, povezana in zato podpiramo tudi gospodarstvo na ta način. Veliki nesporazum je, ta program je edini politični dokument komisije zelo jasno je eh, politika opredeljena in to eh, podpira tudi Nemčija in sedežele v Nemčiji. To je tudi 2007 eh, agenda za kulturo. S tem se podpre to delo tudi strani različnih platform, strani različnih koordinacij in vse te zadeve, ki so v to vplivali, vstopale in eh, je eh, to, kar je podprlo eh, razvoj tega. In naš program je skupek, bi lahko rekli, vseh teh vplivov. Več strokovnjakov je govorilo tudi o tem. Imamo seveda tudi intelektualno lastnino in avtorske pravice in podobno. Imamo socialni razvoj, imamo programe za izobraževanje moramo spoštovati načelo subsidijarnosti eh, in eh, komplementarnost tudi. Ne moremo predlagati programa, eh, ki se osredotoča na kulturo in izobraževanje. Imamo programe za izobraževanje. Ne moremo govoriti o programi za državljane, ker jih imamo že posebej. Odgovornost komisije je, da, predla da predlaga inštrumente, ki so komplementarni razumemo zelo dobro in se tudi strinjam z gospodom Cimermanom, da eh, kulturno izobraževanje mora biti tudi podprto in ga je treba razvijati. Eh, ampak to je že pokrito z eh, programom vseživljenskega učenja in tudi prihodnji izobraževalni programi bodo to pokrivali. Sedaj Eh, govorimo o novih razvojih, eh, kulturnem razvoju, eh, razvoju na področju medijev in kako lahko pravzaprav spodbudimo tudi odpiranje misli in vključevanje drugih udeležencev v kulturo. In seveda mora pa to biti storjeno tudi iz vidika izobraževalne dejavnosti. Ko govorimo o majhnih in srednje velikih podjetjih in njihovem vključevanju, moramo upoštevati, eh, da eh, se eh, da govorimo tudi o dejanskih številkah. Naš program trenutno podpira 55 odstotkov organizacij, ki imajo manj kot 11 zaposlenih. O čem pravzaprav eh, govorimo, če pravite veliki projekti, da samo velike organizacije podpiramo in da ni tu nekih eh, novih pobud. Mi eh, potrebujemo pravzaprav majhne dejavnike vključene na poprični ravni, lahko rečemo, da je podpora, ki jo dajemo, nekaj deset tisoč evro. Dejansko se zavedamo in vsekakor se zavedamo, da je Evropa sestavljena iz eh, majhnih in mikroorganizacij in seveda to ima povezavo tudi z finančnimi instrumenti. Če si pogledate finančne instrumente, boste videli, mm, da so odprti za eh, mikro in majhna in srednja velika podjetja, tako da prav veliki nimajo dostopa do tega instrumenta. Zelo pomembno je to tudi razumeti. En primer, zakaj potrebujemo oprožni instrument. 2008, eh, verjetno se spomnite, je bilo izredno težko za male kulturne organizacije se vključiti. Imamo celo vrsto eh, držav v Baltiku, eh, ki so zelo majhne in kjer so kulturne eh, organizacije izginjale, zato ker eh, se je proračun za kulturo zmanjševal iz eh, vršne agencije, kolegi iz eh, komisije eh, so pozvani, z naše mm, so bili pozvani, da povedo, kaj je možno storiti, lahko rečete, birokratski pristop komisije, ampak nismo mogli drugače storiti. Pravna osnova ni bila dovolj primerna, da bi lahko podprli majhne organizacije z usmerjenimi dejavnostmi. Pred eh, nekaj leti še ni bilo Facebooka, YouTubea in druge socialne medije. Sedaj ustvarjamo nekaj, kar bi naj trajalo tudi še dalj, ne samo 2000, do 2020. Nadaljevali bomo še nekaj let potem za, s podporo projektom. In eh, torej govorimo o projektih in o dejavnostih, ki bodo trajale eh, 10-12 let v prihodnost. Zato moramo sodelovati v duhu razvoja politike in da razumemo, zakaj gre nujno moramo uporabiti. Ta zelo majhni proračun, ki ga komisija predlaga, to je skoraj nič. Eh, če pogledamo eh, to v primerjavi v cel, s celotnim proračunom, to je neke vrste punkturna igla, ki eh, lahko spodbudi dejavnosti za boljšo prihodnost Evropske unije. Hvala, gospa predsedujoča. So. Nisem popolnoma prepričana, ali smo dobili odgovore na naša vprašanja, ampak ker nisem postavila vprašanja, tudi ne bom več o tem govorila. Torej, še dolgo bomo o tem razpravljali. Sedaj morda lahko spregovorimo strokovnjaki. Gospod Cimerman. Ja, Gospa predsedojoča, nekaj vprašanj in pobud eh, se je pojavilo in bom iz, nekaj od tega izbral, nekaj eh, vprašanj, ki se mi zdijo izredno pomembna. Vsi strokovnjaki eh, so izrazili svojo zaskrbljenost. Če bosta oba programska dela se združila, obe programski področji bodo, bosta na to trpeli. Ne bo samo eno področje trpelo, pač pa obe obe programski področji eh, bi lahko bili prizadeti. In eh, zdi se mi, eh, da to, kar ste zahtevali vi, gospa, pak bi bilo najmanjše, kar bi morali sprejeti v program, namreč proračun, točno določanje, kam gre denar v okviru tega. Absolutno smo za to, da več eh, sredstev eh, imamo v tem programu. Popolnoma jasno je, da bi si to želeli. Ampak malce sem zaskrbljen, da ta finančni instrument, eh, ki je področje znotraj tega programa najmanj jasno izražen, predstavlja prav to, kar bi na koncu ustvarjalo težave. Eh, ko bo na razpolago manj sredstev, kot eh, bi si mi vsi skupaj želeli, kajti če finančni instrument uresničimo, bi to bil nov programski element. Torej, če ne bi prišlo do bistveno večjih sredstev, eh, bi v starem medijskem ali starem kulturnem programu morali najti utemeljitev za financiranje in to bi bil zelo Eh, težaven pogoj. Zato bi morali ustvariti jasno eh, situacijo, kako bi s tem naj ravnali. Na to je bilo ustavno vprašanje v različnih strukturah svetovanja. Mislim, da je to izredno pomembno. Eh, cultural contact points, kulturni kosunestične točke, so seveda tudi svetovalne točke, kako se lahko izdela prošlje za to, da se dobi kulturna sredstva. Ampak ti centri so se razvili zlasti tudi v centre, kamor so se obračali manjši umetniki in manjša podjetja, ki se s kulturo ukvarjajo eh, z vprašanjem, kako izgleda v Evropi. Eh, če ni bilo partnerjev, so jim ti kulturni eh, centri posredovali partnerje. Torej je prišlo do zelo aktivnega dela na področju evropskega sporazumevanja čez meje. In to v jeziku tistih, eh, ki so prišli k njim, torej zlasti umetnikov in umetnic, ki eh, ni, eh, nimajo toliko tržno orientirane mm, dejavnosti in pa tudi zamisli in Kako pa, eh, če se bodo zdaj Media Desks in eh, Culture Contact Points združili, kaj se bo zgodilo? Vedno si lahko eh, predstavimo, da vse bo ostalo, kot je in bo dobro, ampak človek je zaskrbljen, da morda ne bodo stvari ostale dobre in ugodne, da bo prišlo do Eh, položaja, ki ne bo tako ugoden. In zato tudi eh, je toliko kritike, ki smo jo slišali na ta račun tudi strani poslancev v eh, Evropskem parlamentu. Če bi v osnutku bilo to jasneje opredeljeno, ne bi bili zaskrbljeni in bi se lahko tako rekoč, kot bi rekli, kar naslonili v naslanja, naslanja, naslonjaču nazaj in bili bolj mirni. Nekaj točk je bilo že omenjenih. Vsaj z različnimi pojmi je treba različiti različno ravnati. Naprimer, kreativno gospodarstvo je drugo kot pospeševanje kulture. Um, Če govorimo o gospodarskem elementu, se pričakuje tudi določen dobiček. To ne pomeni, da vse eh, kreativne kulture dejansko dosežejo dobiček, ampak vsaj eh, pod tem je ideja, da bi eh, prišlo do take dejavnosti, ki bi pripeljala tudi do dobička. To je pozitivno. V okviru kulturne dejavnosti bi se naj tudi še veliko razvilo, ampak to je drugače kot področje, kjer se ne deluje, da bi se doseglo dobiček. In potrebujemo pač področje, ki se ga podpira in kjer se ne usmerja v pridobivanje dobička. In to področje ima potem bistveno težji položaj, ker ne deluje eh, v smislu eh, ekonomije, ki bi prinašala dobiček. Če zdaj pogledamo na Evropo 2020, eh, je to tudi tisti element, kjer je veliko skrbi, da se, bolj, da se bomo bolj posvetili posvetili ekonomiji kot pa eh, tej neprofitni kulturi. In seveda je to povezano tudi z kulturnim izobraževanjem. To, o tem je spregovoril tudi gospod Suha. V vseživljenjskem učenju um, ta klasična kulturna izobrazba ne najde pravega mesta in zato po mojem mnenju je zelo pomembno, da se prav področje kulturnega izobraževanja mm, pravilno umesti in najde pravilno mesto. Težko je, da Eh, smo stopili v razpravo, ki je zelo zgodna. Eh, preden bo prišlo do, dolgo preden bo prišlo do implementacije programa, da se, eh, da se lahko še marsikaj spremeni, stvari je mogoče dosti bolj jasno opredeliti. In zdi se mi izredno pomembno, da sedaj, ko imamo zelo malo sredstev v proračunu, zelo jasno opredelimo, kako ta program Eh, želi delovati in eh, ko gre za kulturo in eh, medijska področja, mora program seveda tudi ustrezno podpirati dejavnosti in v različne država Evropske unije morajo tudi se posamezne vlade Eh, aktivirati. Treba se recimo obrniti v Nemčiji na nemško vlado in reči, če je nek program dober, tega ne smete nekako omejiti in morate postaviti na razpolago dovolj sredstev. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Mihajljano. Kako se izgovori? Kako se izgovori vaše ime? Tako, ali že? Uh, Alors, moi j'aimerais rebondir effectivement sur. Ja, jaz bi se dejansko želel dotakniti še dveh vidikov. Prvega smo toliko krat že slišali in ponovili, ampak nikoli ne bo tega dovolj. In zelo srečen sem, da sem danes dojel, da smo vendarle vsi ista družina. Zelo me je bilo strah, preden sem prišel sem, ker sem se spraševal, ali me boste res dobro razumeli. In res sem srečen sedaj, ko vidim, da govorimo isti jezik. Tako da še enkrat bi povedal isto, da gotovo ne smemo ohranjati uh, te ohlapnosti pri proračunskih sredstvih, zato ker na terenu same mi, scenaristi, producenti, režiserji in tako naprej, vsi, ki delamo na terenu, smo se navadili in eh, na neko kulturno dinamiko, zato ker smo zelo jasno lahko identificirali proračunska sredstva in tudi naše sogovornike. Vedno pri našem delu um, temeljimo na medosebnih odnosih, pa čeprav so naše identitete in kulture tako zelo različne. Zelo pomembno je, da se znamo med seboj identificirati in da govorimo jasen in razumljiv jezik. Torej nekdo drug, ki pa prihaja z nekega drugega področja, ki pa ne bi razumel, kaj se v bistvu prosi, eh, zakaj se želi imeti sredstva, ki bi potreboval mesece, da bi razumel določene stvari in tako naprej takšen način bi izredno otežil celoten postopek in ga tudi zelo upočasnil. Sedaj pa še eno vprašanje, ki je bilo postavljeno. Torej, kako naj ne bi bili odvisni od trga? To vprašanje, ki obstaja že od nekdaj. Kaj pomeni umetnost in kaj je prava, čista umetnost? V Franciji nam je na srečo uspelo najti neko ravnovesje. Uh, Eh, in sicer v življenju in tako kot je bilo to tudi v zgodovini človeštva. In sicer, da kultura temelji predvsem na dveh akterjih in sicer na zasebnih podjetjih in na državljanih. Torej, treba je ustvariti nek sistem, kot ga imamo v Franciji, ki ga vredno poznate in kjer imamo sklad za podporo. In to pomeni, da mm, je nekaj tudi pri tako neumni stvari, kot je naprimer uh, eh, vstopnica za kino. Uh, od ene vstopnice je 18 odstotkov namenjenih za kinematografijo, tako je tudi v Ameriki. Saj veste, da je ameriška kinematografija uh, pomaga vsem ustvarjalcem. Torej, tukaj gre za nek pristop, ki smo ga prevzeli iz neke druge kulture in zelo sem zadovoljen, da smo ta pristop torej kino za množice prevzeli tudi tu in še bolj sem pa zadovoljen, da s tem lahko prispevamo tudi k financiranju ustvarjalnosti in raznolikosti v evropski kulturi. In v Franciji je zelo zanimiv in razgiban dialog vzpostavljen med zasebnim sektorjem in med kinematografijo in hkrati med javnim sektorjem, ker to je v Franciji, v Franciji oba sektorja namreč prispevata k financiranju uh, ustvarjalnosti. Uh, Torej, tukaj dejansko imamo še vedno nek model, model kvot za televizijske mreže, ki ga sicer ne uporabljajo vse države na enak način. In mm, v tem obdobju želimo s tem načinom vendarle podpirati to naše uh, ustvarjanje, ampak žal vsi tega ne razumejo na enak način. Želijo to izkoristiti zgolj za prostor za oglaševanje Treba pa je to razumeti tudi drugače. In sicer mi smo zadovoljni s tem, da lahko imamo na voljo in da sprejmemo vse te nove medije in nove ponudnike, serverje eh, in karkoli drugega še. Vendar pa želimo, da je to urejeno. Želimo, da je trg za nje odprt. Da, vendar v zameno morajo oni podpirati to ustvarjanje evropske kulture in njene velike raznolikosti, ker tukaj je naše bogatstvo. In uh, to je zelo pomembno. To je pomembno vzpostaviti še preden ne bomo prišli do povezanih televizij, ki predstavljajo veliko nevarnost, saj um, se te po ekonomski plati zelo dobro obnašajo, saj s določenimi, saj, saj sofinancirajo tudi evropske akterje, ki prispevajo k kulturi. E, ampak treba je določiti kvote, zaradi tega, ker evropski proizvajalci prispevajo, izven evropski pa ne. In zato se tukaj lahko hitro ustvari neravnovesje, ki ga pa moramo preprečiti. Hvala lepa. Profesor David Hezmudal. Hvala. Sedaj pa dobi besedo profesor gospod David Hezmudal. And, uh, thank you to, um... Hvala lepa. Hvala lepa tudi vsem za zelo premišljene prispevke v odgovor na naše predstavitve. Skušal bom nekoliko bolj neposredno odgovoriti na nekatera vprašanja, ki so bila zastavljena. prosim, če prenehate klepetati, kaj ti sicer eh, profesor eh, Hezmondal ne more govoriti. Najprej k prispevku gospe Trupel. Kako utemeljiti eh, nadaljno financiranje kulture in medijev? Kako doseči povečanje sredstev v zelo težavnem obdobju? Moje stališče je, da je posem razumljivo, da bodo ljudje, kulturo in medije skušali upravičiti z gospodarskimi razlogi. Potrebno je identificirati tudi stroške in sami ste zelo dobro orisali te stroške. Gre upravzaprav eh, za izenačitev eh, teh eh, pomembnih področji za razvoj človeštva, kulture in medijev z golimi stroški. Tukaj bi že skoraj da lahko uporabili komunistični argument v nasprotju eh, z povsem ekonomskim pristopom. Lahko govorimo o popolnem, nedelujočem trgu. Na trgu namreč obstajajo pogoji, ki ne delujejo v korist eh, človeštva in v korist naših državljanov. Sedaj pa k eh, gospodu Skuri, ki je tudi zastavil ključno vprašanje, kako zaščititi kulturni sektor v bolj pragmatičnem pomenu te besede. Kako zaščitimo majhne skupine, mislim, da je vprašanje uh, kulturnih in medijskih uh, točk uh, zelo pomembno in da lahko poskrbi za večjo učinkovitost. Nisem proti tej ideji, ampak kar sem dejal v svoji predstavitvi je, da je potrebno spoštovati različne poglede na to temo, potrebno je združiti različna strokovna znanja. Če bo na tej informacijski točki na voljo le ena sama oseba z en sam strokovnjak z nekim specifičnim znanjem, potem eh, ne vem, če bo ta projekt tudi dosegel svoj cilj. Namreč tam bi morala biti cela ekipa z eh, različnim strokovnim znanjem. In to morda odgovarja tudi že na vprašanje gospe Kamerevert. Zdaj pa se naj se na kratko vrnem še k točkam, ki jih je izpostavil predstavnik komisije. Še prav posebej k ideji, da to ni program eh, kreativne industrije in da, da je tudi, da Evropa podpira kreativnost. Razumem, da je v tem programu veliko točk, ki se ne nanašajo na kreativno industrijo. Ampak kar sem želel izpostaviti v svoji predstavitvi je, da retorika tega programa spominja na retoriko, ki smo jo uporabljali pretekli dve desetletji v številnih nacionalnih eh, politikah na področju kulture. In to bi nas morda moralo skrbeti, kajti to, kar se je zgodilo v določenih državah, tudi morda v Združenem kraljestvu, je, da so gospodarski argumenti zagotovili okrepljeno financiranje, ampak tisti, ki ne delujejo na komercialnem področju kulture, so vseeno imeli občutek, da so zapostavljeni in eh, da jim nihče ne pomaga pri tem, kar želijo storiti v dobro civilne družbe. Predstavnik komisije je povsem pravilno izpostavil prispevek kulturnega programa malim eh, organizacijam. 55 odstotkov financiranja je namreč namenjenega majhnim eh, podjetjem oziroma inštitucijam, ki imajo manj kot 11 zaposlenih. In to je seveda vredno pohvale. Vprašanje pa je, ali bo temu tako tudi v prihodnosti, če ne bomo poskrbeli za, ustrezna, za ustrezno zaščito za lahek dostop do financiranja. Kaj ti komercialna podjetja bodo imela dostop do tako kulturnih prispevkov, kakor tudi medijskih prispevkov, neprofitni sektor pa bo imel nekoliko bolj omejen dostop do celotnega proračuna. Torej, že tukaj se pojavljajo določeni problemi. Sedaj pa še k zaključku. Ja, zdi se, da, program, da se ta program osredotoča na majhna in srednje velika podjetja, ampak ne smemo pozabiti, da so lahko srednje velika podjetja na področju kulturne industrije predus, precej močna. Kajti tesno so povezane z gospodarskim sektorjem, kar jim daje večjo moč, ko gre za lobiranje in zelo izkušena so na tem področju. Še prav posebej zaradi bit, ki so v zadnjih 20 letih potekala na področju uh, avtorskih pravic. Torej, na to ne smemo pozabiti, tudi ko je financiranje namenjeno temu sektorju majhnih in srednje velikih podjetij. Najlepša hvala. In sedaj za zaključek še enkrat kolega Karuza, strokovnjak Karuza. Izvolite. Hvala, gospa Pak. Želel bi se na hitro odzvati na to, kar je gospa Kosta omenila glede možnosti za plačilo različnih platform za VOD-je. Eh, odgovor je ja problem novih akterjev, novih velikanov je, da se skušajo na vsak način izogniti eh, tem dodatnim dejatvam in obdočitvam. Mislim, da je bil to primer tudi Google s tem, ko, se je, mm, ko je sedež ustanovil na Irskem, zato da bi uh, zbežal v francoski zakonodaji in isto velja, ne vem sedaj točno za katerega operaterja, ki je sedež ustanovil v Luksemburgu. Tako da mislim, da bi lahko dodal samo še to, da je iz prispevkov strokovnjakov z področja kulture, iz prispevka Eh, raduja in tudi iz realističnega prispevka poslanca gospoda Kavadaja jasno, da se ugotavlja eh, neko pomankanje volje, pa čeprav smo vsi nekje na, pod istim okriljem, torej ta volja, da bi eh, dva programa ostala neodvisna, in da bi se neodvisno financirala ter se neodvisno za nje izvajali v pravni postopki. Isto velja tudi za cross-media. Tukaj ne gre samo za audiovizualne vsebine, ta se lahko nanaša tudi na cross-line, kar je pokazal tudi eden od pilotnih projektov, ki so ga izvedli na švedskem. In sicer recimo gledališče, glasba, ples na eni strani, pa še online komponenta takih projektov, tako da dejansko imamo tukaj velike možnosti za različne sinergije in stike med različnimi ustvarjalnimi področji. Vendar pa mislim, da bi vendarle potrebovali bolj podrobno opredelitev takih, za take možnosti. Hvala. Najlepša hvala vsem strokovnjakom. Mislim, da ste podprli naša prizadevanja. Eh, veliko zelo zanimivih pripespev, ko smo slišali tudi filozofskih. Presenečena sem, da razmišljamo tako zelo podobno in upam, eh, da bo to eh, spoznanje prišlo tudi v javnost. Veliko boljši smo, kot si nekateri mislijo, naš sloves je veliko slabši. Rada pa bi povedala naslednje, predvsem predstavniku komisije. Ja, to so bile lepe besede, vendar pa niste povedali nič konkretnega. Niste odgovorili na naše bojazni. In dejali ste ravno to, česar smo se številni bali. Gre za uh, Horizon 2020. Tukaj pa ne gre za ta program obzorje 2020, ampak za kulturni program in ta kulturni program bo imel eh, posledice tudi za druga področja, ampak ne gre za program obzorje 2020. In ne morem verjeti, da bi predsednik komisije, ki je tudi sam zelo kulturen človek, vse skušal uh, spraviti v, v okvir tega programa obzorje 2020. Nekateri strokovnjaki so govorili o tem, da bi moral del kulturne politike zadevati tudi omrežja. O tem smo niste govorili, govorili ste o majhnih in srednje velikih podjetjih, ampak majhne in srednje velika podjetja so ja tudi del gospodarstva. Mi sem vsekakor zato, da podpiramo majhna in srednje velika podjetja, nisem pa zato, da je potrebno vzpodbujati eh, video igrice, računalniške igrice. Mislim, da je to trg, ki, ki se lahko sam razvija, ki že sam po sebi cveti. No, to je pripomba, ki me je razjezila že pri sami predstavitvi. To, kar smo slišali z vaše strani, mislim, da ni bilo natančno. In tudi strokovnjaki v tem eh, niso našli eh, prav veliko vsebine. Ne potrebujemo eh, lepih besed, ki nas bi pomerile, potrebujemo konkretno vsebino, potrebujemo proračun in potrebujemo tudi natančno razpravo o financiranju. Garancijski sklad, ki ga potrebujemo, če želimo izkoristiti to financiranje in ta garancijski sklad je del našega omejenega proračuna. Ta že sam po sebi odzema del sredstev, ki bi jih morda z veseljem uporabili kje druge. In če ne bomo izkoristili sredstev uh, tega garancijskega sklada, kaj se bo z njimi zgodilo? Se bodo ta sredstva vrnila v žep neto plačnic? No, mi ne le na področju kulture imamo to vprašanje, ampak tudi na področju izobraževanja smo vam ga že zastavili možnost posojil sicer lahko načeloma pozdravimo, vendar pa ne vem, kako naj bi to vse skupaj delovalo in o tem bomo še na dolgo in široko govorili. Potem pa je bilo zastavljeno še vprašanje, ali naj bi kulturne in medijske točke združili. No, tukaj obstajajo argumenti za in proti. Preden bomo sprejeli odločitev, bomo morali o tem še zelo intenzivno razpravljati, kajte gre za dve eh, povsem različni skupini sogovornikov in mislim, da ne moremo vsega skupaj pomešati, kajti sicer ne bomo poskrbeli za pravičen pristop. Ali pa je potrebno te točke drugače zasnovati. Ampak, če bodo potem še imele neko dodano vrednost, tudi kar zadeva finančni vidik, o tem eh, dvomim. Kulturne točke me zelo veselijo. Na ta način bomo državljane približali eh, tem programom. Ne vem, kako bo sicer to delovalo, ampak eh, dobro, o tem sedaj ne bom govorila. In potem, o tem mislim, da smo že razpravljali, bi rada izpostavila še naslednje. Dejstvo, da si lahko na evropskem trgu izbereš. Um, državo, kjer bi lahko varčeval na kulturnem področju, recimo, ne vem, Irsko ali pa Luksemburg, tega res več ne moremo dovoliti. Kulturni trg mora biti enotni trg. In potem imamo pa še problem, da tudi davčna politika seveda ni usklajena v državah članicah. Zato moramo pozvati vladi Irske in pa Luksemburga, da v interesu kulture tega več ne dovolita. Ampak no ostanimo optimistični, verjamimo v dobro v človeku in politikih, morda bomo pa le dosegli napredek. Na vsak način moramo o tem govoriti. Torej, to, kar smo danes tukaj izvedeli, je, da se vsi strokovnjaki, tudi strokovnjaki iz medijskega področja, strinjajo z tem, da je potrebno upoštevati tudi neprofitne organizacije in da tudi te potrebujejo večji kos torte v tem programu. Kar pa zadeva celotno obseg programa, no, ne vem, kaj se bo zgodilo. Zdi pa se mi dobro, da je komisija predvidela 37 odstotno povečanje sredstev. No, ko bomo na koncu videli, koliko sredstev bomo pravzaprav dobili, potem moramo svet, komisijo in parlament pozvati, da sredstva eh, povečajo za 37 odstotkov. S tem ne bomo škodili kmetijskemu proračunu eh, in tudi ne nobenemu drugemu proračunu. Moramo poskrbeti za sredstva, za kulturo, ki predstavlja dušo Evrope. Rada bi se zahvalila vsem, eh, še prav posebej našim današnjim obiskovalcem. Upam, da bomo ostali v dobrem stiku, tako da bomo imeli dober program v sodelovanju s komisijo in v sodelovanju z danskim predsedstvom in pa tudi v sodelovanju z eh, ciprškim predsedstvom, ki bo nadaljevalo z vašim delom. Potem pa so na vrsti Irci in takrat jim lahko pod nos pomolimo še vprašanje davkov. Hvala lepa, s tem zaključujem ta javni posvet in eh, pozivam, da zaploskamo našim strokovnjakom. Hmm. Sedaj pa smo pri 14. točki, gre za sprejetje sklepov koordinatorjev z včerajšnjega dne. Mislim, da temu nihče ne bo nasprotoval. 15 eh, točka razno, danes po to točko nimamo ničesar. In še točka 16, naslednja seja je 29. maja in sicer do povdne in popovdne. Torej ne eh, bomo se sestali v dveh različnih dneh, ampak v enem dnevu. Hvala lepa, seja je s tem zaključena. Ja.